Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Ponovno nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. Ima kdo kak ugovor na ta zapisnik? Če ne, potem je zapisnik sprijet. Wir kommen nun zum nächsten Punkt der Tagesordnung.